Uh, Spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni. Po sprejetju dnevnega reda imam še kratko sporočilo. Vse jezikovne različice za direktivo po prenovitvi pravnikov lingvistov glede direktive CRD smo dobili 7. decembra skladno z poslovnikom. Če odbor temu ne nasprotuje, bomo korigentom objavili na Evropskem parlamentu. Ta bo na voljo med tem plenarnim zasedanjem. In skladno s poslovnikom bomo o korigendomu tudi glasovali. Zdaj pa lahko nadaljujemo z razpravo o gospodarskem dialogu gre za izmenjavo mnen o proračunskih načrtih držav članic in glede na to, da nas čas že preganja, tako je predan besedo podpredsedniku Dombrovskisu. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, lepo se vam zahvaljujem za pozornost povabilo, da se pogovorimo o stališču Evropske komisije o osnutku proračunskih načrtov za evroobmoče. Od uvedbe leta 2013 je to delo postalo bistveni del evropskega gospodarskega upravljanja, čimer smo prispevali tudi krepitvi in usklajevanju fiskalne politike znotraj evroobmoča. To nam daje možnost in obveznost nam komisiji, da objavimo mnenje oziroma stališče o osnutku proračunske načrta vsake države članice evroobmoče, s čimer se določi tudi nacionalne proračunske procese. Nacionalni parlamenti tako odbijo v pogled tudi v proračunsko situacijo in politiko drugih držav članic evroobmoče. To državam članicam pomaga tudi pri boljšem razumevanju fiskalne situacije v smislu skupnega gospodarstva. 5. decembra je evro skupina obravnavala različna mnenja in objavila tudi izjavo, ki je skladna z stališčem komisije. Predstavil sem širši ekonomski kontekst že pri prejšnji predstaviti, zato bom poudaril le nekaj teh ključnih točk še vedno vsega smo v času zmernega gospodarskega okrevanja, čeprav lahko že vidimo nekatere pozitivne znake, vse države članice naj bi okrepile svojo gospodarsko rast. Letos naj bi ustvarili tudi največ delovnih mest po gospodarski krizi. Gospodarsko okrevanje pa določa še nekatere šibkosti, politična negotovost počasna gospodarska rast, to je globalni trend, pa tudi nekatere omitve v smislu globalne trgovine nas omejujejo. Še vedno se soočamo z visoko stopno brezposelnosti in pa z razhajanji in razlikami v smislu revščine med posameznimi državami članicami. Tudi v finančnem sektorju se soočamo z številnimi šibkostmi, v smislu slabih posojil v več državah članicah in vsi ti dejavniki gotovo ovirajo gospodarsko rast. V tem kontekstu je Evropska komisija ocenjevala, ali proračunske načrti so skladni z skupnimi fiskalnimi predpisi, obenem pa oceni tudi skupno proračunsko situacijo in izgled Evropske skupine nasplošno kaj lahko povemo na osnovi analize. Prvič, skupni deficit v evroobmočju naj bi se še naprej zmanjševal, dosegel 1,5 odstotka leta 2020, če to primerjamo z 1,8 odstotka letos in še višjim odstotkom lani. Javni dolg se postopoma zmanjšuje, leta 2014 je bil največji razmerje dolga do bruto domačega proizvoda se zdaj postopoma zmanjšuje in naj bi bil približno 19 odstotni oziroma 90 odstotni. Naslednje leto bo le ena država članica evroobmočja imela deficit nad 3 odstotki bruto domačega proizvoda. Država članica torej popravlja svoj deficit. Če ocenimo osnutke proračunskih načrtov držav članic, lahko vidimo, da je skupna fiskalna naravnanost bolj ali manj neutralna leta 2017. Evropska komisija je v svojem sporočilu predlagala zmerno pozitivno fiskalno naravnanost. Thank you. smo v relativno posebni situaciji, kjer je učinek fiskalne politike bolj viden za višjimi multiplikatorji. Gre torej za ekspanzionistično monetarno politiko. Nekatere države članice, imajo fuska, fiskalni manevrski prostor, druge pa ne. Zato potrebujemo kolektivni pristop. Prav tako je bistvenega pomena opaziti, da obstaja še nekaj možnosti za izboljšanje javnih financ. To pomeni, da moramo biti bolj učinkoviti pri izdatkih in obenem izboljšati tudi trajnost dolgoročno. kar zadeva fiskalno politiko, mislim, da bi morali to razlikovati po posameznih državah članicah in v kontekstu pakta stabilnosti in rasti. Države članice z visokimi dolgovi morajo upoštevati pomisleke glede trajnosti in vemo, da obstaja tudi določen pomisleki glede klauzule o fleksibilnosti. Nekatere države članice že uporabljajo deficitne postopke, druge pa, ki morajo doseči proračunske cilje, morajo še vedno nadaljevati v smislu fiskalnega truda. Kot država, kot skupina držav članic, mislim, da znotraj fiskalne politike potrebujemo tudi več naložbe, zato da zagotovimo trajno rast. priporočila za posamezne države je treba izvajati, saj je to koristno tudi za druge države članice. Tiste države članice, ki imajo več menevrskega prostora, morajo izvajati bolj pozitivno fiskalno naravnanost z krpitvijo naložb. In Pierre bo še bolj specifično omenil oceno po posameznih državah članicah. Najlepša hvala, da ste me povabili, da se že četrtič udeležim razprave po uvedbi Tupeka, dvojčka. Želel bi povdariti pomen tega dialoga. Ta dialog ima pomembno ulogo v smislu udeležbe Evropskega parlamenta pri upravljanju ekonomskega eh, evroobmoča, s čimer se okrepi tudi transparentnost procesa. Poročilo je bilo 16. novembra v okviru svežnja za leto 2017. Zabeležili smo zelo pozitivno usmeritev proračunske politike evroobmoča. Sporočilo vključuje nekatere horizontalne sklepe. 18 stališč je bilo izdanih glede proračunskih načrtov. Grčija pa je bila vključena v nekakšen podprogram v smislu makroekonomskega prilagajanja. Želel bi izpostaviti, da v Španiji in v Litvi ni prišlo do sprememb v smislu proračuna zaradi umestnih vlad in skladno z določbami paktami, eh, pakta o stabilnosti rasti, so morali, so morali dru, dve države članici poslati prejšnje proračunske načrte. Španija pa je svoj proračunski načrt poslala prejšnji petek. Komisija je prišla do sklepov, da sta Španija in Portugalska sprejeli ustrezne proračunske ukrepe za leto 2016. In nobenega razloga ni več, da bi prekinili uporabo strukturnih skladov. Komisija skladno se tudi ni predlagala takih ukrepov v primeru Španije in Portugalske. Ključna sporočila glede jesenskega svežnja za ali to 2020, ali kot je povedal Vadis, pa je določiti usmeritev proračunske politike za evroobmočje. To je pomembno za poglobitev naše ekonomske in monetarne unije. Kar zadeva posamezne države članice, pa imamo naslednje cilje. Tisti, ki imajo proračunsko maržo, bi morali porabljati več in vlagati več v korist drugih. Drugi pa bi morali spoštovati svoje zaveze. dve vrsti zavez, ki izhajata iz pakta, imamo v smislu proračunske situacije. In eh, to je bilo vključeno tudi v priporočila za posamezne države. Nadaljevati je treba z inteligentnim izvrševanjem pakta o stabilnosti in rasti, spoštovati je treba predpise za uporabo fleksibilnosti tam, kjer je to primerno. Kakšno je trenutno stanje? V primeru držav članic, katerih nominalni deficit je nižji od 3 odstotkov, smo ocenili tveganja v smislu odstopanj glede srednjeročnih ciljev MTU-jev v angliščini v razmerju do zastavljene, zastavljenih ciljev. Za države članice, katerih nominalni deficit pa je višji od 3 odstotka, pa je bil bilo opredeljeno tveganje neskladnosti skladno z 126. členom sedmim odstavkom pogodbe, ki opredeljuje prag v višini 3 odstotkov. Tako kot prejšnje leto, nobena država članica ni bila hudo neskladna v tem smislu in komisija skladno s tem ni zahtevala prenove proračuna. Kljub temu smo ocenili različne stopne tvegan in skladno s tem smo priporočili državam člancem določena ukrepe, s katerimi naj bi poskrbeli za skladno s predpisi. Skladno eh, s kriterije, ki sem jih navedel, je bila ocena proračunskih načrtov držav članic naslednja. Pet držav članic deluje skladno z paktom stabilnosti. Nemčija, Estonija, Luksemburg, Slovaška in Nizozemska. Tri od teh petih držav članic Nemčija, Nizozemska in Luksemburg so nad svojimi zastavljenimi cilji, zato mislim, da bi morali porabljati proračunsko maržo, s tem, da bodo povečali naložbe v smislu dolgoročnih javnih financ. Štiri države šance so splošno gledano skladne s paktom Irska, Latvija, Malta in Avstrija. V tem primeru so bila odstopanja v smislu srednjeročnih ciljev manjša od 0,5 odstotkov BDP. -ja. In ta, to odsopanje je bilo še posebej majhno v primeru Latvije. To Valdis gotovo zelo dobro pozna. Dolg Latvije je bil ocenjen v višini 40 odstotkov bruto domačega proizvoda leta 2016 in naj bi se še manjšal. Dolg Malte pa naj bi padal pod referenčno stopno 60 odstotkov BDP leta 2017. V primeru Avstrije smo pri oceni ugotovili, da so nekateri dodatni stroški vezani na migranske tokove. V primeru Irske bi bilo treba financirati dodatne izdatke iz leta 2016, to pa nasprotuje specifičnim priporočilom za posamezne države, ki spodbujajo Irsko, da uporabi dobičke za to, da pospeši z manjšim deficitom. Šest držav članic pa so predstavljali nekakšno tveganje v smislu skladnosti s paktom. In te države članice spodbujamo k temu, da zagotovijo skladnost. To so Belgija, Italija, Cipr, Litvija, Litva, Slovenija in Finska. Kar zadeva Italijo, smo razširili izvajanje klauzule, ki je veljala za begunce v letu 2017. Zakaj smo to storili? Glede na resnost in ustrajnost migracijskih tokov smo morali temu prilagoditi tudi naše poročilo. Evropski svet je oktober 2016 priznal znatni prispevek tudi v finančnem smislu tistih držav članic, ki so v prvi liniji teh pritokov. Zato smo upoštevali tudi določene izjeme zaradi dodatnih stroškov, ki so si jih nakopale države članice. Tako pa je bilo tudi, naprimer, z stroški zaradi naravnih katastrof v Italiji. Thank you. Kar zadeva Finsko in Litvo, sta obe zahtevali uporabo klazule za strukturne reforme. Finska je prav tako zahtevala izvajanje klazule za naložbe in nekatere zahteve so izhajale že iz programa za stabilnost iz leta 2017. Nekateri popravni ukrepi so bili zahtevani v primeru Francije, Deficit je sicer skladen s pričakovanjem, vendar pa so bili proračunski ukrepi manjšega obsega, kot je bil predviden. Popravni ukrepi naj bi bili torej izvedeni do leta 2018. Še vedno pa obstajajo nekatere tveganja. V primeru Španije bomo ponovno preučili, novi osnutek pročeskega načrta, skladno s poročilom z prejšnjega petka. Prav tako bomo preučili načrt za Litvo. Mi smo pa predstavili novih poročil skladno z začenom 126,3 za tiste države članice, ki ne spoštujejo predpisov glede dolga, to sta Belgija in Italija konkretno. Še vedno čakamo na zaključek proračunov teh držav članic in poročilo bomo predstavili poznaj. Tako, gospod predsednik, poslanci in poslanke, toliko torej z moje strani v smislu jesenskega svežnja s čimer sem dopolnil to, kar je povedal Valdis. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik in pa gospod komisar, zdaj pa gospod Valc, prvi govornik. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Relativno kratek bom, glede na to, da nas preganja čas. Hvala komisarjema Dombrovskisu in Moskovičiju. Ena tema me še posebej zanima in v zvezi s tem želim zastaviti svoje vprašanje danes. Večina držav članic ima bolj optimistične ocene, kar zadeva rast primankljaja in strukturni primankljaje v primerjavi z ocenami Evropske komisije. Nemčija, Nizozemska, Estonija in Malta so izjema. Moje vprašanje je naslednje. Zakaj se države članice precenjujejo in nekatere države bi naprimer lahko sprožile kakšne pogovore s komisijo za to, da bi na koncu vseeno izpolnile svoje obveznosti? Hvala. Uh, ok. On, uh... Dobro. Glede tega vprašanja lahko povem, da. Obstajajo napovedi Evropske komisije in pa napovedi držav članic na osnovi osnutka nacionalnega proračuna, ki pa se ne ujimajo vedno. Sicer nismo opazili nobenih dramatičnih, večjih razhajanj, vendar pa pogosto to vodi tudi do nekoliko drugačnih fiskalnih ocen na naši strani. Vendar pa se te spremembe ponavadi omejijo na nekaj decimalk odstotnih deležov. In vendar, ko komisija ocenjuje skladnost držav članici, članic v okviru pakt o stabilnosti in rasti upošteva napovedi Evropske komisije. Najprej torej ocenimo, ali države članice nameravajo upoštevati priporočila sveta oziroma fiskalne cilje na osnovi proračunskih načrtov, takrat pa ocenimo torej, ali obstaja nekaj, kakršnokoli neskladnost. Pozneje, ko objavljamo mnenja, pa upoštevamo napoved Evropske komisije. Jesenska napoved Evropske komisije je torej osnova za to. In države, članice, torej ne morejo imeti prekomerno optimističnih napovedi in zagotavljati, da je fiskalna situacija veliko boljša kot v resnici. gospod Moskovičem. Da, to, kar je povedal gospod Rembalc, je res v razmerju do prejšnjih let, smo pa zelo napredovali v smislu upravljanja. Po zaslugi pogodbe, pa tudi po zaslugi delovanja odbora za finančne zadeve, so razlike zdaj bistveno manjše. Veliko napredka je bilo doseženega v smislu konvergenčnosti, Še vedno pa se soočamo z nekaterimi specifičnimi odgovornostmi. Uporabljamo svojo metodologijo, ta metodologija pa je enaka za čisto vse države članice. Ne glede na to, katera država članica je to, ne glede na to, v katerem danem trenutku političnega cikla se ta ocena naredi. Politični cikl seveda ima določeno logo, leto 2007 je bilo leto, ko je bilo veliko volitev. Vendar pa na koncu seveda smo prišli tudi do zmanjšanja nekaterih razlik, kar seveda je spodbudno v smislu našega dela. Najlepša hvala. Prvo už beres. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani podpredsednik Evropske komisije, spoštovani komisar. Zelo dobro sta opisala, da nekatere države članice se že rešujejo krize, že preživljajo to nevihto po evropskem semestru, ali nam to ne daje nekaj manevrskega prostora v smislu napovedovanja in ali menite, da so vaše ocene nacionalnih proračunskih načrtov presegle okvire tega, kar je bilo načrtovano. Imam pa še eno drugo vprašanje na osnovi te zanimive razprave, ko ste govorili o priporočili za evroobmoče. Gre za sporočilo glede skupnega proračunskega stališča. Kako naj bi to skupno proračunsko stališče navezali na stališče vsake posamezne države članice? Ali ne bi bilo dobro, poleg tega poročila iti še nekoliko dlje. In v razpravo umestiti tudi vprašanje zlate sredine ter minimalne plače v različnih državah članicah evromoča. Dali ste, da nekatere stvari še prezgodaj ocenjevati, vendar pa European Fiscal Board se prvič vključil v to razpravo in zanima me, kako ocenjujete tak prispevek in ko, kako načrtujete tudi nadaljevanje dialoga z njimi. Uh, okay. so, uh, first on... Naprej nekaj o napovedih, o diagnostiki in manevrskem prostoru. Res je, da se gospodarsko okrevanje nadaljuje, vendar pa se to dogaja v zelo občutljivem in nestabilnem okolju. Ne moremo počivati na lovorikah torej. V tem evropskem semestru se veliko bolj osredotočamo poleg na naložbe, strukturne reforme in fiskalno odgovorno politiko, tudi na odpravljanje neenakosti v smislu dohodka in na zagotavljanje vključevanja. To potrebujemo zato, da bodo tudi državljani videli, da makroekonomski mehanizmi, o katerih govorimo, konkretno prispevajo k življenju vsem. To bo vsebovano tudi v naših poročilih za posamezne države, v smislu specifičnih gospodarskih in drugih politik, kako zmanjševati neenakost v dohodkih. Na to so se dotaknili tudi vprašanja minimalne plače in podobnega. Številnih vprašanj se bomo lotili v okviru Evropskega socialnega stebra, ki ga trenutno še gradimo. S tem se bomo lotevali z različnimi socialnimi vprašanjami. Glede Evropskega fiskalnega odbora in kako ocenjujemo sodelovanje z njimi, tukaj gre za institucionalno problematiko. Evropski fiskalni odbor smo vzpostavili, zato da bi dobili neodvisno oceno analize komisije. Kako naj zdaj komisija začne ocenjevati oceno svojega dela? Verjetno moramo spoštovati ta postopek. Razumem sicer vaše vprašanje. Spoštovati torej moramo institucionalni okvir, spoštovati to, da smo Evropski fiskalni odbor vzpostavili kot neodvisno telo omogočiti jim moramo, da opravijo svoje delo in verjetno je še preuranjeno, da bi podajali kakršnekoli sklepe glede njihovega dela. Najlepša hvala. Še nekaj bi dodal k temu, kar je povedal gospod Valdis. Seveda moramo spoštovati neodvisnost Evropskega fiskalnega odbora. Če bi počeli drugače, bi bilo to nepošteno, pa tudi nespametno. V razpravah držav evroobmoče je bilo veliko strinjanja glede skupnega fiskalnega stališča. Opravljena je bila ekonomska analiza, ki je bila zelo izčrpna poleg te, ki smo jo sami oblikovali. Torej, odbor je podal svojo analizo in mislim, da je to v interesu vseh. Hvala. Thank you. Hvala. Kora van Novenhausen. Hvala. Dve vprašanje. Pred nekaj meseci smo jaz in kolegi iz ALDE Komisiji poslali pisno vprašanje. Prosili smo vas, da nam poveste več o tem, kakšna metodologija se uporablja za to, ali država članica izpolnjuje pogojevanje povezano za finančno pomočjo. Odgovor je bil nejasen in ni imel vsebine. Mi smo člani odbora Ekon. Za nas je zelo pomembno, da lahko nadziramo finančno pomoč, ki je na voljo državam članicam. Zato me še enkrat zanima ali lahko komisija razloži, kako ocenjuje skladnost z programi, kakšno metodologijo in kakšne analize pri tem uporablja. Drugo vprašanje zadeva drugi izračun in sicer prosili ste za več naložb od treh držav članic, ki imajo nekaj manevrskega prostora na fiskalnem področju, to so nizozemci, luksemuržani in nemci. Nizozemska agencija za statistiko je izračunalo, da če bi te tri države izkoristile svoj fiskalni manevrski prostor, bi to bil polovični delež vašega predlaganega nič celih pet odstotka BDP. Kako ste vi izračunali, da bi morali uložiti 50 milijard na osnovi česa? Je bil izveden ta izračun? Hvala. prvo vprašanje, skladno z programi ESM. Pogojevanje programov ESM se oblikuje v okviru memoranda o razumevanju. Trenutno imamo samo eno državo v programu ESM in to je Grčija. Obstaja memorandum o razumevanju torej. Tam je pogojevanje določeno. pogoje pa sprejme odbor ESM. Komisija oceni skladnost, če lahko tako rečem, po posameznih postavkah. Nekaj meril je številčnih, ko govorimo o fiskalnih ciljih, naprimer imamo določene cilje na področju primarnega presežka Imamo tudi nekaj ekonomskih kazalnikov v primeru Grčije, naprimer. Nekateri kazalniki so bolj kvantitativne narave. Se upravičujem, pravi govornik kvalitativne narave. Ocenjujemo napredek strukturnih reform, naprimer. To je kvalitativna ocena, ampak gremo po posameznih postavkah. Imamo memorandum o razumevanju in ocene so kvantitativne ali kvalitativne, ugotavljamo, ali so zahteve izpolnjene in dokolikšne mere. V memorandumu imamo tudi mejnike, ki opredelijo, katere ukrepe bi države članice morale še izvajati. Zdaj pa drugo vprašanje, celovit fiskalni pristop ali fiskalna naravnanost, komisija si želi videti pozitivno fiskalno naravnanost do nič celih pet odstotka BDP. To izhaja iz makroekonomskih pomislekov, kajti to je fiskalna naravnanost, ki bi lahko pomagala zmanjšati polovico vrezeli na področju doseganja rezultatov. Seveda, mi ne zastavljamo tukaj numerične postavke glede fiskalnega manevrskega prostora v državah članicah, kajti to je pristojnost držav članic. Prav tako ne določamo, koliko manevrskega prostora bi vsaka država članica lahko izkoristila v tem kontekstu. Morda bo Pierre povedal kaj več v zvezi s tem. Uh, again, the figure, the Še enkrat, številko nič celih pet je treba vzeti kot maksimum. Za nas to ni bila najbolj pomembna številka. Najpomembneje je, da smo govorili o konceptu. Gre za to, da je treba delati na evroobmočju kot celoti. To je zamisel, ki so jo sprejeli vsi. Potem smo imeli prehodno obdobje, več in več držav bo imelo manevrski prostor na fiskalni ravni in seveda prosili bomo, da tam manevrski prostor izkoristijo. Ta številka ni bila ključnega pomena in uh, nekatere kalkulacije so šle tudi do nič celih 25 odstotkov, naprimer. Nič celih 3, nič celih 8, tam nekje je bila ta številka. No, potem smo rekli nič celih 5. V redu kakorkoli. Marisa Matijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Preden povem karkoli drugega, želim povedati to. Novice, da ne boste odpravili strukturnih skladov, je res dobra. Imeli smo že dvome v zvezi s tem mislim, da bi se zaradi tega lahko pojavilo vprašanje verodostojnosti. Govorimo o analizi osnutkov proračunskih načrtov. To je eno od orožij, ki jih ima komisija. Naj uporabim svoj primer, primer moje države, portugalske. Odkar je vlada padla, praktično vsak teden slišimo za nov škandal o tem, kako so zlorabljali javne račune. Gre za zlorabo davčnih prihodkov, prehitro se je izvajala privatizacija, pravkar smo slišali, da tudi pri nacionalnem revizorskem organu ni šlo vse tako, kot je treba. V zvezi z neko banko na portugalskem so zadeve prav tako zelo zaskrbljujoče. V tej banki so velike pomankljivosti, ampak pogledajte si druge primere, naprimer Banif. Davkoplačevalci so morali veliko denarja uložiti v to in to ima proračunske posledice. Zanima me, kaj počnejo vaše tehnične ekipe. Nihče ne ve, kaj te ekipe sploh počno. Te ekipe so prišle v finančna ministrstva posameznih držav, ki so v postopku prekomernega preračunskega primankljaja. In kako smo lahko prepričani, da oni ne sodelujejo pri zlorabi nacionalnih financ? Evropska unija izgublja verodostojnost, ki jo ima s tem, ko poskušajo skriti kazniva dejanja na področju javnih financ. Morda bi tehnične ekipe morale biti tiho v javnem interesu. Hvala. Želel bi pojasniti, v katerem kontekstu smo si morali zamisliti, da bi prenehali uporabljati strukturni sklad za nekatere države članice. In tukaj ni šlo za razmisleko vsebini. Tukaj je šlo za nekaj, kar se je odvijalo v okviru naše ocene, v okviru same pogodbe, samega pakta o stabilnosti in rasti. O čem smo razmišljali? Razmišljali smo o morbitnih pojasnili glede proračunskih zavezek za leto 2007. In dve kategorije posledic smo opredelili. Najprej eventualne posledice, sankcije. Evropska komisija se je odločila, da ne bo sankcij niti za Španijo, niti za Portugalsko. Po drugi strani pa smo predvideli neko drugo kategorijo posledic, ki je bolj samodejna in sicer, če se zaveze ne spoštujejo, effective action, potem lahko predvidimo prekinitev črpanja dela naložbenega sklada. Pogajali smo se s špansko in portugalsko vlado in Evropski parlament je organiziral strukturiran dialog z Evropsko komisijo. Na koncu se je vse to združilo v obliki dialoga z Evropskim parlamentom, potem so bile sprejete zaveze na portugalski in španski strani in de facto smo ugotovili, da je prišlo do pozitivnih ukrepov za leto 2016. Odkar so bili sprejeti pozitivni ukrepi, ni bilo več ukrepov potrebe potem, da bi prišlo do prenehanja uporabe sredstev iz sklada. Govora je bilo torej predvsem o proračunskih zavezah Portugalske. Vendar pa se ni zgodilo to, kar bi eh, upravičilo prenehanje uporabe sklada. Imela pa sem dejansko vprašanje glede nekaterih tehničnih ukrepom. No, tudi pri tem vidiku smo ocenili, in zato so bili odgovorni kolegi, da ni bilo nobene posebne težave, zaradi česar bi moralo priti do prekinitve uporabe strukturnih skladov. Informa. Čas vam je potekel, morda lahko vprašanje vložite v pisni obliki, kolikor vem, ste govorili o nečem drugem, o programu. In vprašanje je bilo blizu vprašanju kore, morda lahko vložite pisno vprašanje. Bom vprašanje poslala pisno, ampak na pravo vprašanje mi niste odgovorili. Bom pa sprejela vaš ne odgovor. Sven Igor. Povedati želim, da pozdravljamo vašo odločitev v zvezi s strukturnimi skladi. To je bila dobrodošla poteza strani komisije. Kar zadeva proračunske načrte, imam eno vprašanje v zvezi s tem, zakaj ste sprejeli takšno odločitev, kot ste jo v zvezi z Italijo. Italija je povečala primankljaj, obenem bi morali Italijani uporabiti pravilo dolga, zato ker so že dovolj časa zunaj EDP. Vsi vedo, da če bi uporabili pravilo dolga pri Italiji, bi to pomenilo deflacijsko pozicijo in zaradi tega bi fiskalna naravnanost torej območja bila še slabša. Z našega vidika to ne gre skupaj. Prav tako nečesa ne razumem ne razumem, da komisija zaenkrat ocenjuje vprašanja Italije o tem, da bi dovolili previdno dokapitalizacijo ene od njihovih bank, ne glede na to, da proračunskega prostora za to ni. In komisija je pripravljena na to možnost, čeprav to jasno izključuje, kritje izgub iz preteklosti. To je proti načelu BRRD-ja. Mi lahko poveste, kako trenutna pravila za bančno unijo in pravilo dolga v SGP-ju in fiskalnem paktu gredo skupaj v primeru Italije. Tega ne razumem, zanima me. kakšen dokument osebja mi boste lahko pripravili, da mi razložite, kako je to v skladu z vsemi pravili. Hvala. Najprej, kar zadeva fiskalno uspešnost Italije. To je omenjeno tudi v mnenju komisije. Komisija meni, da je Italija izpostavljena tveganju za neskladnost. To pomeni, da bo komisija redno ocenila, kakor je to v navadi, njihovo pravilo v zvezi z dolgom v skladu z členom 36 pogodbe. To pravilo dolga je nekaj, kar ocenjujemo, ko upoštevamo fiskalno uspešnost Italije ali drugih držav članic. kar zadeva situacije, ko država članica zaprosi za dokapitalizacijo bank. Precedencev je že veliko. Tudi v drugih primerjih je komisija jasno povedala, da takšne izdatke obravnava kot enkratne izdatke. To smo naredili že prej v kontekstu drugih držav članic. Kar zadeva trenutno stanje v bančnem sektorju Italije, že v prejšnjem krogu ekonomskega dialoga sem povedal, da komisija ne komentira specifičnih primerov v zvezi z bankami smo pa v tesnem stiku z italijanskimi oblastmi in iščemo različne načine za to, da bi to situacijo rešili. Banke same iščejo rešitev v zasednem sektorju, seveda pa je mogoče tudi v obstoječem BRRD-ju in v okviru državne pomoči poiskati rešitve. Samo še nekaj, ali sem pravilno razumel, Vi torej menite, da so izdatki za enkratne primere torej odšteti. Zanima me, ali boste popravili številke v zvezi z pravilom dolga. To me res preseneča. No, gre za povezavo med preventivno vejo pakta za stabilnost in rast in tem, kako se pripravljajo poti za prilagoditev. Obenem pa je treba upoštevati še pravilo dolga. Ti dve pravili naj bi bili konsistentni. Seveda. Če ocenjujemo enkratna plačila, in te, ta so lahko različnih vrst, mora priti do skladnosti med preventivno vejo pakta za stabilnost in rast in pravilom dolga. To moramo oceniti in seveda obstajajo tudi načini za to, da ocenimo relevantne faktorje, ko pripravljamo člen 100. 26 in poročilo v zvezi s tem. Gre pa za oceno, ki jo je treba narediti, to ni avtomatično. Hvala. Podali vam bomo kopijo uredbe 1467. Tam je vse zapisano. Marko Vali ne, Barbar Kapel ne, Gunnar Hockmark. Hvala. Gospa Beres zgleda zdolgočaseno zdaj, ko sem jaz pregovoril, ampak bom poskušal biti zanimiv. Včasih se nam zdi, da poskušamo doseči nemogoče, kar zadeva fiskalno naravnanost in prožnost. Po eni strani moramo biti v skladu z paktom za stabilnost. Tisti, ki imajo bolj fiskalno pozitivno naravnanost in tisti, ki so v skladu z temi predpisi, so na čistem tako rekoč. Ampak, če to storijo, potem imajo manevrski prostor. Tisti, ki so v skladu z pravilom primankljaja, imajo težave na področju dolga, zato ker morajo zmanjšati dolg. Po drugi strani pa je zanimivo še nekaj. Obrestne mere so zelo nizke države članice pa niso uspele primankljajo združiti bolj kot svojih, naglede na to, da so obresne mere zelo nizke. Povejte mi, kaj to pomeni pozitivna fiskalna naravnanost? To pomeni, da države članice niso bile v skladu s pravili? Ali bodo lahko še naprej kršila ta pravila? kajti dejansko je, da nekaj držav članic ne izpolnjuje pravil in zaradi tega ne trpijo sankcij. Ali pa je po vašem mnenju zdaj čas, da ukrepamo, zato ker imamo zelo nizke obresne mere in imamo zgodovinsko priložnost. Če zdaj ne bomo zmanjšali primankljajev in dolga, potem bo to zelo težko storiti, ko se bodo obresne mere dvignile. In še nekaj, v zvezi z kakovostjo proračunov. Nikoli nisem razumel, zakaj najpomembnejšo porabo financiramo iz tega 3,1 odstotka. Zakaj tega ne bi mogli financirati z 100 odstotki uravnoteženih proračunov ali vsaj 103, kakor omogoča pakt za stabilnost in rast? Razložite mi, to čarovnijo, kako bomo dobili naložbe, ki jih potrebujemo. Naložbe pa tako ali tako morajo priti iz zasebnega sektorja. To je vprašanje poznega večera, ampak včasih je treba biti metafizičen. Yes, it's, uh, late in the ja, res je vprašanje za pozen večer, ampak vseeno zelo relevantno vprašanje. ne dovoljujemo nobeni državi, da ne spoštuje pravil pakta za stabilnost in rast. To je treba takoj povedati. Ko je komisija začela z mandatom, smo že novembra pripravili sporočilo o prožnosti. To sporočilo je bilo sprejeto 13. januarja 2015. In to sporočilo ne zadeva spremembo ali nespoštovanje pakta. Gre za to, katere oblike prožnosti so vključene v pakte. Te oblike prožnosti so bile že upravljene prej, ampak niso bile vključene v teoretičen in praktičen okvir. Ta komisija torej želi spoštovati SGP. Ne jaz, ne Valdis, ne noben drug ne bo nikoli sprejel odločitve, ki je zunaj pravil. To je tisto, kar želim takoj povedati. lahko bi rekli, da so te oblike prožnosti pretirane, da ne, jih ne bi smeli imeti in tako naprej. To je ena razprava, ampak okvirov nikoli ne bomo prekršili in mi smo varohi pogodb, ne pa tisti, ki pogodbe spreminjajo. Vam so pogodbe morda všeč ali ne, ampak to ni bistvo. Bistvo je, da smo mi tukaj zato, da se spoštujejo pravila. Drugič. Kaj pomeni skupna fiskalna naravnanost? To pomeni, da moramo razmišljati na ravni evroobmočja. Ne smemo pozabiti, da EMU pomeni konvergenco. Danes je preveč divergence. Tretjič. Veliko koherence je med tem, kar govorimo na ravni povprečji in tem, kar govorimo na ravni držav. To pomeni, da ne sme biti pretirane skladnosti in premajhne skladnosti. Kaj to pomeni? Države, ki nimajo manevrskega prostora in ki jih še čaka konsolidacija, morajo to storiti in morajo ravnati v skladu s pravili druge države pa so morda preveč dobre in so dosegle rezultate, ki jim omogočajo, da imajo manevrski prostor na fiskalni ravni. In ta fiskalni manevrski prostor lahko izkoristijo za naložbe, naložbe v infrastrukturo, pa tudi zasebne naložbe. Ko smo sprožili Junckerjev pakt, moramo vedeti, da ne gre za javne naložbe, gre za zasebne naložbe v čim večji možni meri. Javne naložbe samo, ko in če je to potrebno. Če si pogledate bilanco, lahko vidite, da gre večinoma za zasebne naložbe. To je naše razmišljanje. Res je, če ne bi razmišljali o celoti, potem ne bi mogli upoštevati prožnosti. To bi vodilo do negativnega oziroma negativne fiskalne naravnanosti ali deflacijske fiskalne naravnanosti in to ne bi bilo dobro za Evropo v trenutnem stanju, kajti okrevanje je preveč šipko. Hvala, Alfred Sana, hvala. Vsi smo demokratični politiki. To pomeni, da nam voljivci sodijo na volitvah in referendumih. To je glavni preizkus. Zaenkrat slišimo, da potrebujemo več enakega, da je treba spoštovati pravila SGP in ne glede na to, da so zadeve preveč zapletene, zato da bi jih državljani razumeli. Državljani tega preprosto ne razumejo. Seveda, vi želite, da vidimo kozarec na pol poln, volivci pa so proti temu, kar zadeva politične preizkuse, so rezultati slabi. Kar zadeva gospodarsko neuspešnost, v zadnjih 12 mesecih je bilo veliko težav na politični ravni v Španiji. Dva premijeja sta odstopila v drugih državah in nek predsednik je moral zapustiti svojo funkcijo. Populisti, celo barbari so pred urati. Mi smo politiki. Zanima me, ali ste s tem zadovoljni. Ali ne bi bilo dobro, da bi razmislili o prednostnih nalogah. Ali nimate občutka, da ste kot kapitan na Titaniku, ki ladjo vodi v ledeno goro, nagledeno, da uporabljate sofisticirano pa vendar zastarelo orodje. Hvala. Nekaj smo povedali že na začetku. Odzvati se moramo na pomisleke državljanov. Državljani pričakujejo, da makroekonomske številke, o katerih govorimo, dejansko pripeljejo do izboljšanja njihovih življenj in dohodka. To pomeni, da mora naša gospodarska rast biti bolj vključujoča in zato krepimo socialno razsežnost in zaposlovalno razsežnost evropskega semestra. In zato letos več pozornosti namenjamo temu, da bi rešili neenakost na področju prihodka. To je nekaj, kar vodi do frustracij in tudi omogoča populistom zagon, čemu smo tudi priča. Rekel je, da imate prav. Odzvati se moramo na te pomisleke, pripraviti moramo odgovore, ki lahko pomirijo državljane, ne smemo popustiti pred populisti ekonomske in fiskalne politike, ki jih izvajamo, morajo biti vzdržne, drugače ne bodo sposobne dolgoročnega preživetja in končali bomo v še večjih težavah. Samo še zadnji stavek mi smo politična, ne pa spolitizirana komisija. To je zelo politična zadeva in politično vprašanje. Ampak, če želimo imeti močnejše okrevanje, je vprašanje, ali potrebujemo več Evrope ali manj Evrope. Moramo poglobiti EMU ali je treba narediti korak nazaj. Vprašanje je, da je treba poglobiti EMU, če želimo zagotoviti konvergenco. O tem bomo razmišljali v bele knjigi, ki jo bomo predstavili ob 60. obletnici rimske pogodbe. Problem ni evroobmočje. Evroobmočje ne povzroča recesije. Problem je, da nekatera orodja ne omogočajo evroobmočju, da bi dosegalo močnejše rezultate. Hvala. Hvala Valdisu Dombrovskisu in Pieru Moskovisiju za to razpravo. Zasedanja je konec. Vidimo se spet v četrtek 12. januarja. Želim vam tudi vesel božič in srečno novo leto.